Prehajamo na naslednjo točko na našem dnevnem redu. Imamo štiri osnutke resolucije o Laosu in Vietnamu. Za začetek dajem besedo avtorjem. Najprej gospa Veronik de Kajzer, prosim. Merci, monsieur, monsieur président. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej spet govorimo o Vietnamu in Laosu. O tem smo v parlamentu že govorili. Nekoliko nas skrbi, ker je Vietnam bil izuzet z črnega seznama leta 2006, kar se kršitev človekovih pravic tiče. Represija proti borcem za človekove pravice se je še poslabšala. Poglejmo si gospod Xan Ti, ki je pisateljica, ima svoj blog in je v zaporu zaradi neznanih razlogov, verjetno zato, ker se bori za svobodo izražanja in druge svoboščine v Vietnamu. Je pa krhkega zdravja in želimo, da bi imela ustrezno zdravniško pomoč, pa tudi želimo si, da bi jo takoj izpustili. leta 2010 bo Vietnam predsedoval združenju ASEAN in moramo zagotoviti, da bo spoštoval demokratična načela. Hvala lepa. Tomas Mann, dve minuti. Ja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Človekove, oprostite, razmere na področju človekovih pravic v Vietnamu so nevzdržne veliko je stvari, o katerih se je potrebno pogovarjati. Kdor se zazema za človekove pravice in svoboščine, ga sistematično nadzorujejo. Septembra so napadli veliko menihovi samostana Batna, poškodovali, poškodovali samostan, policija pa je samo gledala. Kdor je iskal zavetje v Phuk Hue, templju, so ga nadlegovali in to, tega ne smemo tolerirati. Veliko je bilo pozivov iz Evropske unije in z drugih delov sveta, da bi izboljšali položaj na področju človekovih pravic, vendar pa se to konsekventno ignorira. Imamo pa stotine razlogov za to, da bi končno izvedli spremembe. Tudi zato, ker bo Vietnam naslednje leto prevzel predsedovanje Združenju ASEAN. V Laosu razmere niso nič boljše. Več kot 300 mirnih demonstrantov, ki so se zauzemali za več demokracije, je bilo aretiranih strani tajne policije. Vsa prizadevanja za politični dialog se že ukali za trejo in to počne edina stranka, ki je dovoljena v državi. Prav tako imamo zelo veliko beguncev, ki živijo na severu Tajske. To je etnična skupnost Hmongov in jih tudi nadlegujejo. Prav tako nimajo nikakršnih pravic. Organizacija Zdravniki brez meja, ki je bila ta teden v parlamentu, je potrdila, da v teh taboriščih sploh ne morejo nuditi več humanitarne pomoči, kajti popolnoma poljubno zapirajo ljudi in jih pošiljajo nazaj v Laos. Trditve, da se to dogaja prostovoljno, so nesmiselne. Pozivamo, pozivamo komisijo in svet, da naj natančno povedo, kateri dogovori na področju človekovih pravic, kar se obeh držav tiče, so taki, da se jih držijo, katere določbe so bile spremenjene in kako naj pritisnemo na vladi v Laosu in Vietnamu. Hautala, Gospa Hautala, minuta. Arvoisa puhemies, on... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobra novica je, da imajo sedaj države ASEAN regionalni urad za človekove pravice, kar se dogaja menihom, ki so žrtve nasilja, to je resnično neozdržno. In mi smo se tudi v odboru srečevali s temi ljudmi. V Vietnamu so razmere vedno slabše obsoditi moramo to, da je več kot 300 menihov iz dveh samostanov bilo predmet napada in so tudi žrtve nenehnega šikaniranja. Svet za človekove pravice Združenih narodov izdaja priporočila imenovali naj bi oziroma tja bi naj poslali posebnega poročevalca Združenih narodov, da bi preveril razmere na področju človekovih pravic. Hvala lepa. Sedaj pa spet v imenu političnih skupin za EPP. Kristjan Preda, minuta. V Vietnamu so te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 in zatirajo študentska gibanja in zapirajo študente in tudi vse tiste, ki se borijo za človekove pravice. Vsi, ki so sodelovali na demonstracijah, so postali žrtve ukrepov, nasilnih ukrepov, ki bi jih naj streznili. Zaščita tistih, ki želijo izvajati svojo vero, izpoved mora biti zagotovljena in spremljati moramo zelo natančno razmere v tej državi in izkoristiti vsako priložnost, da bi razmere izboljšali. Hvala lepa, gospa Geringer de Udenberg. Minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska unija se pogaja o novem dogovoru o partnerstvu in sodelovanju z Vietnamom. In to mora vključevati tudi klauzulo o človekovih pravicec, pravicah. Razmere pa so zaskrbljujoče, še prav posebno, če si ogledamo, kaj se dogaja z uporabniki interneta in z blogerji. Med mreže bi naj pomenilo neomejeno izmenjavo mnen. Vietnamske oblasti pa na občutljivih področjih cenzurirajo, kot so tudi človekove pravice in pravice zakon o blogih. Prosim, če govorite počasneje, ker imajo tolmači težave, pravi gospod predsedojoči. Pravila iz leta 2009 o blogih govorijo o tem, da je potrebno govoriti samo o zasebnem življenju na teh blogih. Tisti, ki govorijo o politiki, jih zaprejo in to potrjujejo tudi nevladne organizacije iz vsega sveta. Te zaskrbljujoče novice ne morejo ostati brez odziva strani Evropske unije. Sprejeti moramo tudi konkretne pravne ukrepe in zato moramo imeti to klauzulo o človekovih pravicah, ki bo obvezojoča. Please. Gospod Van Balen, Alde, minuta. Gospod predsedojoči, skupina Alde je mnenja, da Laos in Vietnam nista demokraciji, da se ne zagotavljajo pravice veroizpovedi in tudi ne druge pravice. S ponomero podpiramo to resolucijo in pozivamo, da tudi komisija in svet delujeta tako. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Legutko. Yeah panie przewodniczący jeszcze raz chciałbym gospod predsedujoči še enkrat bi rad izpostavil dramatične razmere v vietnamu kar se kristjanov tiče v obeh državah tudi v laosu kristjani doživljajo napade to je program vladajoče komunistične stranke, ki meni, da je krščanstvo religija zahodnega imperializma. Vedno znova se soočajo z mučanjem, zatiranjem, zasegom premoženja, ustrahovanjem. Vse to je nesprejemljivo za nas v Evropski uniji. ni se možno boriti proti krščanstvu in storiti moramo nekaj proti temu obnašanju. Hvala lepa, gospod Legutko. Sedaj pa gospa Rita Korhola, minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Laos je septembra naredil velik korak, kar se izboljšave razmer na področju človekovih pravic tiče. Saj je ratificiral mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah. In tako bi naj zagotovili več pravic. Po drugi strani pa je tako, da praksa govori nekaj drugega. Potrebno je več politične volje za resnični napredek. Leta 1999 so zaprli študente, ki so še vedno zaprti, ker so protestirali. Potrebno jih je izpustiti. In to velja tudi za tiste, ki so nedavno bili aretirani na mirnih demonstracijah. Potrebno je stvari spremeniti. Nacionalna zakonodaja mora spoštovati mednarodne kriterije, kar se človekovih pravic tiče. Potrebno je ustvariti demokratični sistem in tako izboljšati razmere na področju človekovih pravic. Hvala lepa, gospod Rabela, minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Leta 2007 sem podprl novo odprtost Vietnama, da bi naj zagotovili svobodo vere v izpovedi. Dve leti kasneje pa lahko vidimo, da se to ni zgodilo. Še vedno ni svobode vere v izpovedi v Vietnamu. Budistični menihi vsak dan bolj protestirajo. Rad bi izpostavil nekatera prizadevanja, kar se tiče zmaševanja neenakosti in socialnih vprašanj. Vendar pa je potrebno Vietnam spomniti tudi na dožnosti, ki jih ima Vlada je ratificirala mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah. Mislim, da je pomembno, da se pomembne določbe tega spoštujejo, kot je svoboda izražanja in zbiranja. Pozivam tudi državo, to je Laos, da naj stori vse, da bi izpustili tiste demonstrate, ki so jih aretirali na mirnih demonstracijah nedavno, pa tudi leta 1999. Hvala lepa, gospod Črnecki, minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, v parlamentu smo že govorili o Vietnamu. Še prav posebno o pregonu budistov. To smo storili že v prejšnjem mandatu. Danes pa se spet pogovarjamo o tem. Svoboda veroizpovedi je spet kršena in tokrat preganjajo kristijane. To je očitno del realnosti v obeh državah, Vietnamu in Laosu. Moja država je zelo občutljiva, kar se človekovih pravic tiče in zato moramo spregovoriti. Ne samo kot politik, ampak tudi kot bloger, ki je znan na polskem, bi rad protestiral proti pregonu tistih, ki imajo bloge v Vietnamu. Potrebno jih je obraniti. Procedure. Tako se deva postopek catch DI. Gospod Mauro, prosim. Na minuto. Signor Presidente. Gospod predsedujoči. Preganjena indiskriminacija na verski podlagi, to ni nekaj, kar bi bilo novo v Vietnamu. To ne traja eno leto in mesec, ampak 50 let. Če smem um, citirati samo recimo katedralo v Vinlongu, ki so jo porušili in tam naredili park. Ali pa buldožerje, s katerimi so uničili katoliško pokopališče v Hanoju. Potem duhovnik in njegovi farani, ki so jih prijavili zato, ker so bili žrtve, torej iz žrtev so postali kriminalci. To stanje postaja zelo Zaskrbljujoče in vlada v Hanoju iz varnostnih razlogov ukazuje, da blokirajo deset spletnih strani, kjer naj bi širili potencijalno nevarno gradivo. Skrbi tudi situacija v Laosu. Tudi tu se izvaja preganjanje kristijanov in včasih jih celo preženejo iz njihovih vasi. Verska svoboda je naravna pravica vsakogar. To ni usluga, ki ti jo naredi nekdo, ki je na oblasti. Zato moramo nujno poseči in se angažirati. Hvala. Pan Žobro. Gospod Žobro. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da bi morali pozdraviti vsako razpravo o kršitvi človekovih pravic in vedno moramo zaščititi vsakega po vsem svetu, če so kršene človekove pravice. Vendar pa, ko govorimo o teh primerih, mislim, da moramo biti zelo previdni in zelo budni glede tistih držav, kjer teptajo verske pravice, Vsi moramo imeti pravico do veroizpovedi, da, izber, da si izberemo katerokoli veroizpoved si želimo. Zato moramo vedno razpravljati o teh primerih in jih obsoditi, če teh pravic ni. V Evropi pa smo geografsko na celini, ki bi morala biti vedno bleščeč vzor spoštovanja človekovih pravic. Seveda ne moremo primerjati resnosti primerov, vendar pa skrbi me sodba sodišča za človekove pravice v Strasburu o dogodkih v Italiji. To je alarmanten presedan. Naj povzamem. vedno moramo podpirati človekove pravice in zaščititi vsakega posameznika. Hvala lepa. In še zadnji Charles Tenop. Hvala lepa. Vietnam in Laos sta poleg Kube in Ljudske republike Kitajske edini enopartijski državi, kjer parlamentarne demokracije, pluralizma razprave, svobode medijev in eh, interneta in svoboda verospovedi niso zagotovljeni govoril sem s katoliki in z budističnimi menihi, ki jih ne tolerirajo v Vietnamu. V Laosu pa preganjajo skupnost Hmongov in veliko jih je zbežalo na Tajsko. Mislim, da tudi z vso dobro voljo na svetu in kljub vsem mednarodnim prizadevanjem in tudi prizadevanjem EU, kar se trgovinskih sporozumov tiče, komunistični režimi nikoli ne morejo biti liberalne demokracije. Hvala lepa. Komis. Hvala lepa. Beseda ima komisar Dehucht. Uh, mr president uh, dear colleagues hvala lepa gospod predsedujoči dragi kolegi najprej glede laosa komisija meni da je v zadnjih letih prišlo do bistvenega napredka v splošnem položaju v laosu strinja se z evropskim parlamentom da ratifikacija strani laosa predstavlja uh, dobrodošel korak to je tudi dokaz, da začne spoštovati svobodo tiska, veroizpovedi in tako dalje. Potem je tukaj še Konvencija Združenih narodov proti korupciji. Laoška vlada je aprila sprejela odlog, ki omogoča tudi registriranje organizacij civilne družbe. To zaznamuje pomemben korak v smeri proti doseganju svobode združevanja in omogočanja vloge civilne družbe pri razvoju države. Se pa strinjamo z Evropskim parlamentom glede političnih zapornikov. Trije posamezniki, ki jih je omenil Evropski parlament, ponovili smo to tudi oktobra 2009. Gospod Kjoča je bil izpuščen že leta 2002. Gospod Sing Alun Feng Fan in gospod Tong Pasut Kekon naj bi bila pri dobrem zdravju. Organi oblasti pravijo, da gospoda Huvana Šanmanivona ne poznajo oziroma ne vedo, kaj se z njim dogaja. Opravičujem pa se vam za izgovorjavo. Več sto demonstrantov naj bi bilo v začetku novembra 2009 aretiranih, nismo pa mogli potrditi informacij s tem v zvezi. Komisija se strinja z Evropskim parlamentom, da pridržanje 158 ljudi zahteva nujno rešitev. In komisija se opira na vladi Laosa in Tajske, da bi pomagali um, razrešiti ta problem. Glede drugih laoških eh, menihov, ki so v taboriščih, tu bi morali ugotoviti, kaj se dogaja s temi begunci. Sedaj pa Vietnam. Komisija se strinja s parlamentom glede zadnjih znakov bolj trdega pristopa te države glede človekovih pravic. Procesi proti miroljubnim blogerjem, napetosti z verskimi skupinami, kot so miroljubni budisti, Vse to predstavlja razlog za zaskrbljenost v Evropi. Pozivamo Vietnam kot podpisnico eh, sporazuma glede političnih pravic naj spoštuje svoje pravice na področju oziroma svoje zaveze na področju človekovih pravic in naj izpusti zagovornike človekovih pravic in pisatelje, med njimi tudi katoliški pisatelj in drugi, ki so pridržani zato, ker so miroljubno izražali svoje stališča. Prav tako se strinjamo, da bi morali bolj neodvisni mediji igrati večjo vlogo v času gospodarske stiske. Zato spodbujamo Vietnam naj sprejme zakon, ki bo v skladu z 19. členom ECCPR oziroma dokumenta glede svobode izražanja. Kljub temu menimo, da bomo še naprej nadaljevali z dialogom o človekovih pravicah z Vietnamom. Verjamemo v konstruktiven pristop, vendar pa dialog in sodelovanje morate obroditi oprijemljive rezultate. In če bi se Vietnam bolje izkazal, bi to bil najboljši dokaz. Hvala lepa. Hvala lepa. Razprava je sedaj zaključena. Glasovali bomo ob koncu današnje razprave. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer imamo pet osnutkov resolucij o kitajski pravica manjšin in izvajanje smrtne kazni. Za začetek besedo predajam gospe Dekajzer. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči.